Ladies and gentlemen, colleagues. Dame in gospodje, kolegice in kolegi, ali vas lahko prosim, da se posedete, da bomo lahko začeli z glasovanjem. Kolegice in kolegi, prosim, posedite se. Začela bom z glasovanjem v desetih sekundah. Dragi kolegice in kolegi, dve najavi imam, preden začnemo z glasovanjem. In sicer prvo obvestilo. Kolegice in kolegi, lepo prosim, posedite se. Torej, prvo obvestilo. Predsednik je od skupine EKR prejel eh, prošlo za spremembe v imenovanjih eh, za odbore in delegacije. To bo pridruženo zapisniku današnjega zasedanja in eh, te, ta imenovanja bodo štela za sprejeta, če ne bo prijetih pripomb k temu. Potem pa še to v skladu z drugim stavkom pravila 152 in v skladu z dogovorom s političnimi skupinami vam predlagam naslednjo spremembo na dnevnem redu za sredo.